bo glasovanje jutri opoldan. Hvala lepa. Gremo na naslednjo točko dnevnega reda. To pa je poročilo gospoda Krišjanisa Karinša o medvladnih sporazumih med državami članicami in tretjimi državami na področju energije. Sprašujem se, ali bo komisar De Hoht zastopal komisijo v zvezi s tem. Ne, gospod Oettinger je tukaj, ki ga lepo pozdravljam. Mislim torej, da lahko začnemo v nekaj trenutkih, ko se bo, ko bo gospod komisar sedel na svoje mesto. Lahko začnemo, torej štiri minute ima na voljo gospod Karinš. Gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovani kolegi in kolegice. Vemo, da je Evropska unija zelo odvisna od uvoza energije. Na področju plina je odvisnost okoli 60 odstotkov in narašča. Na področju nafte je več kot 80 odstotkov. Za nas v Evropi je seveda zelo pomembno, da imamo zanesljivo oskrbo z energenti. Kako stvari potekajo danes? Vsaka država članica ima bilateralne, bilateralne sporazume z tretjimi državami, z dobavitelji za dobavo energentov. Toda ti sporazumi so povsem nepregledni. Nihče ne ve, kaj je v njih napisano, razen konkretnih posameznih držav članic. Seveda je pri tem možno, da se ne upošteva in ne spoštuje evropska zakonodaja. Imamo neko konkurenčnost, neko konkurenco, ki uporablja te ali one prenosne poti. Kaj pa to vse pomeni za nas, za nas kot potrošnike, mi smo tukaj žrtev eh, to vrstnega početja, ni prave konkurence, cene so više, kot bi smele biti, ni evropske koordinacije. In pravzaprav obstaja velik razkorak med upravljanjem med posameznimi državami članicami oziroma vladami. Kaj torej zdaj predlagamo? Evropski svet je v svojih sklepih iz leta 2011 predlagal, da bi morala komisija predlagati neko rešitev za izboljšanje te situacije. Komisija je to naredila in o tem se zdaj pogovarjamo. In kaj je bistvo te ureditve, te nove, tega novega predloga? Predlagamo, da bi vzpostavili sistem izmenjave informacij prek katerega bi države članice si izmenjavale informacije o bilateralnih sporazumih. Na ta način bi potem komisija lahko ocenila te sporazume, ugotovila, ali so skladni z evropsko zakonodajo, hkrati pa bi lahko na ta način prišli do nekega koordinacijskega mehanizma, ko bi lahko Evropa pravzaprav govorila v en glas z dobavitelji energentov iz tretjih držav. Ko smo se v odboru začeli pogovarjati o tem, smo bili povsem soglasni, da moramo podpreti komisijo, da mora biti ta glas močnejši, bolj jasen in 90 odstotkov odbora je tako usmeritev podprlo. Imeli smo mandat za tripartitni trialog, Potem smo se srečali z poročevalcem v senci, pa je prišlo do spora. Namreč Evropski svet v praksi dejansko ni želel takšne zakonodaje. Potem smo delali na tem v okviru danskega predsedstva, trikrat smo imeli trialog in prišli do kompromisa. Kompromisa, ki je spremljiv za parlament in za svet. Kako pa ta kompromis izgleda? predlaga, da bi imela komisija možnost oblikovati mehanizem za izmenjavo informacij, države članice bi zagotavljale vse informacije o obstoječih eh, preteklih in prihodnih sporazumih in komisija bi na ta način lahko spremljala in opazovala, ali se upošteva zakonodaja, hkrati pa bi te informacije omogočale komisiji, pogovore s tretjimi državami. Česa pa tukaj ni, komisija ne bi mogla se upletati v proces že na začetni stopni. In Evropski svet je bil proti temu. Tu pa bi prosil kolege, da podpro ta kompromis, to kompromisno zakonodajo, kajti šli bomo korak za korakom proti enotni evropski energetski politiki, ki je seveda v interesu predvsem naših potrošnikov. Hvala. Zdaj pa bi prosil gospoda Oettingerja, da prevzame besedo v imenu Evropske komisije. Izvolite. Hvala lepa, predsedoče, gospe in gospodje poslanke in poslanci. Ni to prvi poskus, da si želimo odločnejšega, bolj skupnega stališča na področju energije poslanca Karinša lahko podprem. Opisal je potek, lahko se mu zahvalim za njegovo zelo dobro delo, diplomatsko dobro, zelo dobro posredovanje za pripravo tega poročila v parlamentu. Zakaj gre? Gre za to, da imamo sporozume, držav članic s tretjimi državami, za katere vemo, da niso 100 odstotno v skladu z evropskimi pravili. Mislim, da države članice tega niso sklenile zato, da bi razjezile Evropsko unijo, temveč na pritisk tretjih držav. Da torej države dobaviteljice zahtevajo takšne pogoje torej, ali je sedaj prava pot ta, da vidimo, kaj je zapisano v pogodbah med državami članicami EU in tretjimi državami, da bo to temeljilo na pravo Evropske unije in tam, kjer to ni tako, bo to potrebno spremeniti. Drugič, gre za konkurenčne prednosti in slabosti. Če nek dobavitelj in njegova država podpišejo določene sporazume z določeno državo, potem tudi nimamo enako vrednih pogojev. Potrebno je zagotoviti preglednost. To bi pomagalo. Potem gre pogosto za zasebne investitorje, ki se zanimajo za investicije v, na primer, plinovode. Ti infrastrukturni projekti potrebujejo pravno gotovost, kajti med državni sporozumi, če niso znani, povzročajo negotovost, več preglednosti, kar se tiče združljivosti sporozumov z evropskim pravom, bi vodilo do tega, da bi se izognili neprijetnim presenečenjem. Prav tako bi lahko se izognili postopkom kršitve pogodb in bi ospodbujali investicije. Sedajni kompromis ne prinaša vsega, kar si želel parlament in kar smo želeli mi, vendar pa to je prvi pomemben korak. S tem smo danes zgodovinsko gledano prvič poskrbeli za določeno evropeizacijo energetske politike v zonanji politiki. Ko ste govorili o deli in vladaj, to ne bo več tako enostavno kot do sedaj. Vsi elementi v sedanjem predlogu govori o tem, da je potrebno vedeti, kakšne so določbe pogodb med državami članicami in tretjimi državami, da bo se skupaj pregledno, da bo komisija vedela, zakaj gre, zato da bi potem lahko preverili združljivost sporozuma z evropskim pravnim redom. Vse to pomeni, da bomo imeli več jasnosti, in bo to krepilo evropski skupni trg, pa tudi položaj držav članic napram tretjim državam, napram državam, dobaviteljicam. Zahvaljujem se vam za odlično sodelovanje v parlamentu, preverili pa bomo, kako bo to izgledalo tudi v praksi. Dejanski nadzor in spoštovanje sedanjih zakonov je potrebno nadzorovati v naslednjih letih. Komisija bo skušala zagotoviti ali, in ugotoviti, ali imamo dovolj instrumentov na voljo. Če ne, bomo čez nekaj let podali predlog, kako bi področje energetske zonalne politike lahko še razvili. To je prvi pomemben korak, vendar pa gotovo bodo potrebni še nadaljni koraki. Hvala lepa za vašo, vaše sodelovanje. Hvala lepa, gospod komisar zdaj pa v imenu odbora za zunanje zadeve, gospa Džanaku. Hvala lepa. Novi mehanizem za izmenjavo informacij bi moral povečati, izboljšati eh, doslednost, skladnost eh, eh, politike in hkrati okrepiti tudi našo strateško pozicijo do tretjih držav kot poročevalka o mnenju našega odbora, lahko povem, da ne smemo pozabiti, da je Evropska unija izjemno odvisna od uvoza energentov, pri čemer je eh, ogroženo delovanje našega energetskega trga in eh, mehanizem za izmenjavo informacij lahko okrepi polo, eh, pogajalske položaje držav članic, tudi na enotnem trgu in eh, hkrati zagotovi nadzor nad izvajanjem zakonodaje. Pri tem lahko poveča tudi pravno varnost eh, vlagateljev, tako da bomo imeli bolj stabilen investicijski okvir v zvezi z nekaterimi infrastrukturnimi zahtevami, eh, ki se pojavljajo hkrati bi se zagotovila tudi boljša koordinacija, kar pa ne pomeni za države članice manj prožnosti. Ne, vse skupaj, vsem skupaj želimo doseči ne nadomestiti držav članic, ampak omogočiti večjo, boljšo doslednost pri njihovem delovanju. Komisija lahko na ta način tudi podpre države članice pri njihovih pogajanjih. Eh, hvala lepa. Hvala, gospod Janaku. Zdaj pa je prišel čas za gospoda Žadoja, da govori v imenu odbora za mednarodno trgovino, vendar ga žal ne vidim v dvorani. Pojdemo torej naprej na govornike v imenu političnih skupin, v imenu ELS, najprej Pilar del Castillo Verra. Gracias, eh, presidente. Hvala lepa, predsedujoči, gospod komisar. Najprej tole čestitke gospodu Karinšu in vsem poročevalcem v senci, ki so delali z njim, za to, da so se odločili, da nadaljujemo z pomembnimi koraki pri teh pogajanjih in to tudi vidimo. To smo tudi videli v tem dialogu, ki je bil težaven. Ampak zahvaljujoč njihovim naporom, zahvaljujoč odločnosti naših kolegov, imamo zdaj možnost za mehanizem, ki bo prvič omogočil izmenjavo informacij Eh, prvič omogočil tudi komunikacije, eh, eh, povezovanje med državami članicami in informacije za komisijo na področju energentov. In informacije seveda o sporazumih, ki se sklepajo. Mislim, da se lahko vsi strinjamo, da bi si želeli hitreje izvedeti, kaj se dogaja in kako bodo stvari potekale pri dobavi energentov in to je seveda zelo pozitivno stališča upravljanja energentov in politike energentov v Evropi. Ta uredba primerjala bio z. Torej, na ta način dejansko omogočamo hitrejše napredovanje v smeri oblikovanja enotnega trga energentov. Če izpustimo iz rok to priložnost, če nas začnemo korakati v tej smeri, kot si nekateri tukaj očitno želijo. Kaj bomo storili? Izgubili bomo zlato priložnost in bomo čez nekaj časa v istem položaju, v kakršnem smo danes. Hkrati pa bomo zamujali. Upam, da bo jutri dosežena široka podpora temu poročilu. Hvala lepa poročevalcu in poročevalcem v senci. Hvala, ker ste se držali časa. Eh, zdaj pa v imenu SD Bernd Lange. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, poročevalec. Najprej bi se rad prisrčno zahvalil poročevalcu za upravljeno delo in predvsem za potrpljenje v času pogajanj. Pa tudi vam bi se rad zahvalil, komisar, za predlog in nasplošno mislim, da zelo dobro upravljate svoje delo na področju energije. Tistega, ki kritiziram, pa tukaj ni, to je svet. In spoštovane kolegice in kolegi, reči moram, da sem sodeloval pri približno 50 usklajevalnih postopkih, trialogih in se pogajal s svetom. Vendar pa, kar sem doživel v teh pogajanjih, prej še nisem. Namreč, da je svet pravzaprav izsiljeval in postavljal pogoje parlamentu in je dejal pravzaprav sprejmi ali pa ne bo nič. Tako da tudi še nisem držal, da bi predstavnik sveta med trialogom očel iz dvorane. To se je tu zgodilo. To sedaj sedaj protislovje tega, kar vedno znova pridigamo, da potrebujemo več Evrope danes eh, dopoledne smo se pogovarjali o tem, da ravno v kriznih razmerah potrebujemo več Evrope in da se moramo dogovoriti o ključnih politikah. Komisar Oettinger, ravno tega se lotevate, ključnega pomena. Energetska politika je za Evropsko unijo, za gospodarsko rast, za prihodnjo usmeritev industrijske politike ključnega pomena. Popolnoma logično je, spoštovane kolegice in kolegi, da lahko oblikujemo smiselno energetsko politiko le, če bomo imeli skupno energetsko zonanjo politiko, tudi kar se pogodb s tretjimi državami tiče. Zato seveda, ok, razumem vse, kar pravite, da moramo sprejeti najmanjši imenovalec, da je to boljše kot nič, vendar pa potrebujemo več zavezojočnosti v teh pogodbah. Komisija mora biti vedno obveščena in komisija mora sodelovati pri pogajanjih. To mislim, da je minimum za to, da bomo lahko dejali, da je energetska zonalna politika nekaj, kar se izvaja in da se ne poteka tako vse skupaj kot do sedaj. Podali bomo te predloge jutri in upam, da jih boste podprli, tako da bo pritisk na svet tudi nekoliko višji. In gospod komisar, upam tudi, da je to, kar ste dali na koncu nekaj, kar mislite resno. Preverba obnašanja sveta v prihodnosti, tako da bomo lahko spostavili razumno revizijo. Hvala lepa. Danke, kolegi. Hvala lepa, kolega Lange. Sedaj pa kolega Krojc, imamo minuto in pol. Gospod komisar Rötinger, spoštovane kolegice in kolegi. Na veliko področjih politike govorimo na mednarodni ravni že enotno kot Evropska unija. Žal pa to ne velja za energetsko zunanjo politiko. Žal mi je, da je predlog komisije in ambiciozno stališče parlamenta naletelo na takšno zavračanje v svetu. Seveda, energetsko področje ni v pristojnosti Evropske unije, vendar pa jasno mora biti, da bomo k malu tudi na tem področju morali govoriti enotno, če želimo zagotoviti varnost oskrbe in želimo tudi imeti ugodne cene. Celo velike države članice bodo z globalizacijo imele težave na energetskih trgih in to bo postalo boleče, ko bodo gotovili, da lahko, da same ne morejo več ničesar storiti. To velja seveda še bolj za manjše države. Že od začetka smo vedeli, da lahko računamo na odpor, da pa svet sploh ne bo pustil manevrskega prostora za pogajanja, tega si pa nismo mislili. Po preverbi vseh opcij lahko podpremo pogajalski rezultat. Sedaj imamo možnost, da sklepamo saj o pravnem okvirju. To je podlaga, na kateri lahko gradimo. Po mojem je to pomembno in boljše kot to, da sploh nič nimamo in bi morali naslednji začeti z nič. Zato bomo glasovali proti predlogom svojega SND. Naj se izredno zahvalim poročevalcu za njegov angažman in za prizadevanja, da bi podporil komisijo. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Kreutzmann. Minuta, kolega Šimanski. E, e, Gospe in gospodje, gospod komisar. Oblikovanje odprtega in konkurenčnega trga plina v Evropi ni prav priljubljena pri nekaterih naših partnerjih. V nedavnih letih je načelo enakega dostopa do prenosne infrastrukture in svobodno ponovno izvažanje plina, ki je, bilo, ki je bil kupljen, no temu je nasprotovala Rusija. Na konkurenčnem trgu bi bil plin verjetno čisto, imel čisto dobre rezultate, vendar pa si državne plinske družbe želijo monopola na evropskem trgu. Na ta način se trg ne more razviti in ima samo nepravična pravila. Medvladni sporazumi predstavljajo ključni instrument za spodbudo konkurenčnosti. Iz Gniti se moramo samo načelom skupnega trga. Pred nekaj meseci smo imeli priložnost okrepiti zaščito našega plinskega trga s tem, da bi vzpostavili kontrolni mehanizem za te sporazume. Kljub prizadevanjem poročevalca pa te priložnosti nismo izkoristili. Dank, Hvala lepa, kolega Šimanski. Sedaj pa kolegica Cavela, minuta. Be, Hvala lepa, gospod predsedujoči, komisar. Poročilo Karinš res pomaga razrešiti številne težave, s katerimi se sooča Evropa v tem obdobju. Smo že rešili vprašanje oskrbe s plinom v Litvi. Komisija je izvedla raziskavo, študijo in prišlo je do obtožb eh, družb, ki so izvajale monopol na trgu. Ne smemo pa pozabiti, da energija in energetski odnosi zahtevajo dolgoročni pogled in stabilnost. Upamo, da bo novi mehanizem tak, da nam ne bo preprečil imeti dobrih energetskih odnosov med državami članicami in tretjimi državami. Hvala. Hvala lepa, kolegica Cavela. Sedaj pa ostali govorniki. Najprej kolega Franko, minuta in pol. Merci, Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Rad bi čestital poročevalcu, kolego Karinšu, za to težko poročilo, glede na to, da gre za občutljive zadeve, za bilateralne zadeve na področju energetike med državami Evropske unije in tretjimi državami. sporazum v dialogu nam je omogočil, da smo prišli do dobrega eh, rezultata, pragmatičnega rezultata. Evropa namreč eh, napreduje počasi, morda ne dovolj hitro, vendar le napreduje. Kot uvoznica energentov je strukturno odvisna od določenih držav dobaviteljic. In če želimo tu bolj evropsko razmišljati o svoji energetski strategiji, je zdaj po bistveno, da damo več pooblastil Evropski komisiji, da dobi ta tudi več informacij o energentih, pri tem pa moramo seveda spoštovati načelo subsidijarnosti. Potrebujemo ustrezen mehanizem uh, informiranja o medvladnih dogovorih, zato da bo na področju energentov več preglednosti, zato tudi, da bomo lahko predvidevali bolj naprej težave uh, v zvezi z uvozom energentov dobro je, da tu govorimo tudi o dogovorih med eh, podjetji, da tudi govorimo o večji konkurenčnosti, kajti zagotavljati moramo zaščito eh, naših podjetij in seveda zaščita, zaščito zasebnih interesov. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Franko. Sedaj pa kolega Balčitis, minuta. Ja, kolegi Balčitis leider nicht da, deshalb. Kolega Balčitisa žal ni, tako da dobi besedo za minuto in pol kolega Gjurk. Hvala lepa, gospod predsedujoči in gospod komisar. Spoštovane kolegice in kolegi, oskrba z energijo večine držav članic Evropske unije je zagotovljena sporazumi s tretjimi državami. Vendar pa pri teh sporazumih. Nismo mi največji trg za plin in nafto. Mi smo lahko kategorniki v primerjavi s težko kategorniki. Nimamo zadostno število informacij in če se jih ne izmenjujemo, potem tudi ni čudno, da jih nimamo. In ni čudno, da težko kategorniki lahko potem premagajo lahko kategornike. Spoštovane kolegice in kolegi, izmenjava informacij na ravni EU je predpogoj, da bomo tudi mi postali težko kategorniki. Usklajena strategija je ključnega pomena, tako bodo države članice lahko pod boljšimi pogoji pridobile energetske pogodbe. Varnost energetske oskrbe bo zagotovljena z enotnim nastopom. Zato se mi zdi ključnega pomena, da komisija se dejavno vključi pri sprejemanju in pogodb. Sedaj pa kolegica Tikau. Hvala lepa, gospod komisar. Države članice in Evropska unija morajo imeti dostop do različnih virov energije, tako da bo Evropska unija lahko imela ne pretrgan dostop do virov energije. Tako bomo povečali varnost oskrbe z energijo in to je ključnega pomena za gospodarski in družbeni razvoj Evropske unije in tudi za konkurenčnost. Skupni energetski trg moramo optimizirati in izboljšati. Zato je mehanizem za izmenjavo informacij med državami članicami in komisijo pomemben. Potrebno je državam članicam zagotoviti rdečo nit za pogajanja, tako da se bo lahko upoštevalo pravo Evropske unije in bo zagotovljena oskrba z energijo. Tudi tehnično pomoč je potrebno zagotoviti državam članicam strani komisije pri pogajanjih, pri sporozumih na energetskem področju. Hvala lepa, kolegica Cikav, sedaj pa kolegica Jordan, minuten pol. Odločitev Evropskega sveta, da mora notranji trg elektrike in plina zaživeti do 2014, je zagotovo spodbudila pripravo in sprejemanje tega zakonodajnega dokumenta. Ampak zakaj se je potem svet tako zelo upiral sprejemu? gre za nerazumevanje ali gre morda za poseganje v monopole zelo zanimivo je spremljati zakonodajne postopke unije ponavadi se začnejo z razpravami o dodani vrednosti ki bi jo imela določena skupna politika za vse države članice sledijo načelne zaveze o oblikovanju določene politike nato pa se začne mukotrpno delo oblikovanja zakonodajnih dokumentov torej pogajanja o tem kako bomo načelne zaveze prelili v zakonodajo. vsak nov evropski zakonodajni dokument namreč pomeni del prenosa nacionalnih pristojnosti tega pa države članice mnogokrat niso pripravljene sprejeti. in tudi pri dokumentu ki ga obravnavamo danes je bilo tako pa čeprav gre zaenkrat le za vzpostavitev mehanizma za izmenjavo informacij in ne za vzpostavitev dejanskega nadzora nad pristojnostmi držav članic. zakonodajno besedilo je precej šibko vendar se bo z njim vendarle začelo spremljanje medvladnih pogodb ki bo vodilo k bolj usklajeni zunanji energetski politiki unije. to je začetek v prihodnosti pa bo mehanizem izpopolnjen če bodo dejanske razmere to zahtevale zato je za nadaljnji razvoj skupne energetske politike dobro in tudi nujno da ga potrdimo. Hvala, gospod predsednik. Komisar, naj začnem s tem, da se zahvalim gospodu Karinšu za pogaja, pogajanja, ki jih je izvedel in dosegel to kompromisno besedilo. To je ambiciozna kampanja parlamenta na podlagi prvotnega besedila. In to je tudi nekaj, kar oblikuje nov element, kar zadeva zunanje odnose Ruske unije. Gre za boljše sodelovanje med državami in članicami, ko gre za energetski sek sektor in varno skrbo z energijo. Pri tem pa je treba okrepiti tudi vlogo Evropske komisije, zlasti ko gre za pogajanja s tretjimi organi ali državami, pa tudi preko ocenjevanja združljivosti medvladnih sporazumov za evropsko zakonodajo. Povdarjam tudi sporazum o izmenjavi informacij. Za sporazume, ki jih države članice ločeno podpisujejo in treba je zagotoviti, da bodo v skladu z zakonodajo skupnosti. Zlasti zakonodajo o notranjem trgu. Sporazum, ki je dosežen, bo pripomogal k boljši transparentnosti pri mednarodnih sporazumih in to je korak naprej pri spodbujanju zunanje razsežnosti energetskega trga unije. Hvala lepa. Zdaj pa kolega Bencen za minuto in pol. Hvala lepa, predsedujoči. Države v vzhodnem delu Evrope imajo težave pri pogajanjih z Gazpromom in Rusijo. Seveda je to tesno povezano tudi s političnim svetom v Rusiji in zato ni čisto vedno, postopek ni vedno logičen. Evropski energetski trg ni tako transparenten, kot bi moral biti. In ko govorimo o oskrbi s plinom iz tretjih držav, moramo misliti na pravila, ki so usklajena z pravili notranjega trga in ki bodo koristila evropskim potrošnikom. Pozivam poslanke in poslance, da glasujejo za ta sporozum, za to poročilo, kajti to je bolje kot nič. Vendar pa moramo v naslednjih treh letih to še podobno preučiti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Vencen, za minuto in pol. Gospod Martin Kevic. Hvala lepa, predsedujoči. Komisar. Kriza s plinom v zadnjem desetletju je pokazala, kako renljivi smo. Res je, da je bilo uvedenih veliko ukrepov za okrepitev varnosti preskrbe, oskrbe s plinom. In nekaj ukrepov je bilo uvedenih za oblikovanje enotnega trga predlog za izmenjavo informacij moramo še dodelati, bolj natančen mora biti. Pri pogajanjih med Evropsko unijo in Rusijo je prišlo do nekaj pripomb glede nekaterih pogojev, ki so jih postavili dobavitelji. Polska je verjetno ena redkih držav v Evropski uniji, ki že ima učinkovit mehanizem izmenjave. Imamo določbe, ki nam omogočajo ob podpori komisije, da se izvajajo transnacionalni sporazumi. Zdaj se pogajamo tudi o oskrbi z Kaspijskega morja in tudi to bo komisija preučila. Naš trg ne sme biti. Ne, našega trga ne smejo spodkopavati neodgovorne odločitve. Zato je treba vzpostaviti izmenjavo informacij in komisija mora biti seznanjena vsemi pogajanji in sporazumi. Hvala. Dank, Hvala lepa, kolega Mačenkijevič. Sedaj pa kolega Mešaroš. Minuto in pol. <clears throat> Tiste, ali bi sto šur, za Evropa in Unijo. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospod komisar. Stabilno ekonomsko okolje je ključnega pomena, zato potrebujemo varno oskrbo z energijo. Trajnostna oskrba z energijo pa se lahko zagotovi samo skupnim energetskim trgom. S tretjim energetskim svežnjem se ločuje ta prenos in proizvodna energije. To je omogočilo dostop novim dejavnikom na trg. Več kot 60 odstotkov plina uvozimo in več kot 80 odstotkov nafte. leta 2009 smo imeli krizo na področju dobave plina in videli smo, kako naljivi smo. Varna oskrba evropskih potrošnikov po konkurenčnih cenah mora biti zagotovljena. In tudi medvladni sporozumi s tretjimi državami predstavljajo izziv. Včasih se sklepajo pogodbe, ki predvsej posegajo na delovanje skupnega energetskega trga. Zato mora biti naš cilj glede PDEU povečati gotovost pri oskrbi z energijo. Izkušnje kažejo, da je udeležba komisije pri sklepanju teh podgob vedno pozitivna. To lahko vodi do tega, da se drži pravil skupnega trga in da se tudi spoštuje pravo. Hvala lepa, kolega Mesaroš.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 varnost energetike, moramo zagotoviti tudi bolj zanesljive vire dobave. Izboljšanje na tem področju pa zahteva konsolidacijo znotraj Evropske unije v zvezi z zunanjo politiko. Kar se tiče Romunije, smo v privilegiranem položaju tako, gled, tako stališča geografije kot geopolitike. Zakaj? Imamo namreč možnost zagotavljati dodatno varnost, eh, ker predstavljamo vhodno točko, vstopno točko za energente in zato se, smo zelo zavzeti pri recimo plinovodu na Buko. Prav tako je zelo pomembno, da se dobro povežejo med seboj sistemi v državah in med posameznimi državami. Hvala lepa, kolegica Basesko. Sedaj pa zaključek postopka, ker že jaz še kolegica Cavela. Hvala lepa, predsedujoči. Gospod Karenš, čestitke za vaše poročilo, ki je racionalno in smiselno. Samo eno vprašanje imam za vas v tem procesu, ko ste preučevali medvladne sporazume? Ali je enota za zunanje zadeve pri komisiji oziroma ali bo igrala pomembno vlogo? Saj razumem tako, da je energetika oziroma energija izven področja delovanja službe za zunanje delovanje. Hvala film. Hvala lepa, kolegica Cavela. Postopek HDA je tako zaključen. Sedaj pa bo komisar lahko kar odgovoril na vaše vprašanje, gospod Cavela. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa. Predsedujoči, gospe in gospodje. Vesel sem soglasja med političnimi skupinami. Enak cilj imamo, potrebno je združiti sile, okrepiti enotni trg in pri nakupu in prenosu primarnih virov energije, okrepiti naša stališča s preglednostjo, konkurenčnostjo in posvetovanji. Prav tako se strinjam s kritiko glede nekonstruktivnega delovanja sveta. poziv Evropskega sveta komisiji je, da naj podajamo predloge, kako bi naj izgledala energetska zonanja politika, kako bi jo lahko izboljšali skupaj. In to je sedaj nesorazmerno z vsakodnevnim delom in oceno in izvajanjem oziroma tega, da se ne želi izvajati predlogov, ki bi jih komisija naj prelagala. Gre za strateško vprašanje. In kljub temu je pomembno, da smo prišli do tega rezultata. Če ne bi poskušali, ne bi dosegli nič. Morali bi potem poskušati še enkrat z ničlem. Imeli smo že kar nekaj poskusov in tukaj že imamo kar nekaj temeljev, ki sta jih razvila svet in parlament. To bomo uporabili. Videli bomo, kako se bo to razvilo izvajalo v praksi in čez 2-3 leta bo komisija gotovo podala nadaljne predloge, kako bi to skupno energetsko zonanjo politiko v nadaljnih korakih lahko poglobili in izboljšali. Govorili ste o tem, da je energetska zonanja politika zelo pomembna in kako je tudi na splošno zunanja politika pomembna in je potrebno se skupaj povezati. Lady Ashton, z njo odlično sodelujem, dobro se usklajujeva. In praviloma je energetska politika tista, ki ima primat, kar se tiče odnosov s tretjimi državami. Seveda lahko obstajajo izjeme, ne dam primer. Čisto energetsko-politično je bojkot novost plina iz Irana neugoden, imamo en vir manj. Države članice kot Grčija, Italija, Španija imajo tako težave, ker so do 30 odstotkov uvoza pokrili iz Irana. Jasno pa je, da če si želimo dosledne, odločne politike do Irana, potem moramo bojkotirati uvoz nafte. Irana in to moramo gledati, na vse skupaj moramo gledati celovito. Zato se usklajujemo. In tu se je energetska politika podredila skupni zunanji politiki. Glede energija je pristojna za to in seveda imamo na področju energije in zunanje politike posebne interese, ki m, mm, seveda jih sedaj ne moremo podrediti celoviti zunanji politiki govorilo se je o temi Nabuko, torej kako bomo napredovali pri pridobivanju novih virov. Leta 2018 sem prepričan, bomo dobili tudi precejšnje količine nafte iz Azerbajdžana. To bo prvič za evropski trg. Tako bomo imeli nov vir, poleg Norveške, poleg Rusije, poleg Alžirije in poleg lastnih virov eh, nizozemska združeno kraljestvo in to bo dodatna možnost za evropski trg. In mislim, da bomo čez 9 mesecev imeli tudi bolj natančno odločitev za traso Nabuka. Vprašanje je, ali bomo imeli samo plin iz Azerbajdžana ali tudi iz Turkmenistana ali morda Iraka, tako da bi potem južni koridor dejansko postal enakovreden koridor, kot je ta z Norveško, Alžirijo in Rusijo. In to imamo že desetletja. Hvala lepa še enkrat za uspešno delo. Hvala lepa, gospod Oettinger. Sedaj pa za zaključek razprave še poročevalec gospod Karinš. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej ne se zahvalim vsem, ki so mi pomagali pri pripravi tega poročila zlasti poročevalcem v senci, ki so v trialogu skupaj z nami dosegli vse, kar smo lahko dosegli. Hvala tudi danskemu predsedstvu in Evropski komisiji. Če povzamem, naj se spomnimo, katera je naša glavna naloga kot politiki v, na tem področju. Misliti moramo na potrošnike energije, tako da zagotovimo več konkurenčnosti, zato da bodo cene nižje in pravičnejše. To ni popoln dokument, ni perfekten, je pa pomemben prvi korak k mehanizmu za izmenjavo informacij in predstavlja tudi zakonodajno podlago za prihodnje prihodni skupni evropski energetski trg. Nekateri ljudje so nas kritizirali, nekateri, ki želijo več, ki želijo popolno ureditev brez napak. Ampak ne smemo pozabiti, da pri izboljšavi zakonov in vsak zakon se lahko izboljšuje, potrebujemo najprej podlago za to. Temelj za to mora biti neka ureditev, na podlagi katere lahko gradimo zgradbo prihodnosti in menim, da bomo to s tem dosegli. Hvala za vse, kar ste naredili in pozivam vas, da glasujete za to poročilo jutri. Hvala. Dank, Herr Hvala lepa, kolega Karinš. Razprava na to temo je sedaj zaključena. Glasovanje bo jutri v povdne. Sporočilo iz S in D sem dobil seznam za imenovanje v delegacije. To bo v zapisniku, če nihče ne bo ogovarjal.